so lepi. Kolegice in kolegi, če nas zapuščate, lepo prosim, da to tudi storite. Enačo, knjigo odsaj. I'm not starting the meeting ne bomo začeli, dokler ne boste sedeli na svojih mestih. To je lepo za vse. Dobro, nekoliko zamujamo, ampak kakorkoli že, pozdravljeni kulinski kluna. On je namestnik izvršnega direktorja za Bližnji vzhod in Severno Afriko pri SZD. Povabili smo vas, zato ker želimo govoriti o politiki mednarodne skupnosti do Sirije, govoriti pa želimo o ulogi, ki bi jo Evropska unija še vedno lahko imela na področju ženevskega procesa in kaj bi lahko storili za to, da bi zagotovili demokratični politični proces. Dva komentarja prvič nekatere arabske države ponovno odpirajo veleposlaništva v Damasku in Asadov režim si želi normalizirati diplomatske odnose. Arabska liga se lahko odloči, da bo spet sprejela Sirijo med svoje člane. In drugič, Združni narodi so imenovali posebnega odposlanca za Sirijo. Zdaj, ko je vedno več razočaranja nad ženevskim procesom, vključno v parlamentu to je v kontekstu, ko je varnostna situacija v Siriji še vedno zelo nevarna in vedno več milic, ki jih podpira Iran, se seli v Sirijo. Torej, zanima me, kaj bi lahko storili mi kot Evropska unija in kako bi lahko vplivali na arabsko liko. Ali bo tretja bruselska konferenca še bolj opredelila politiko v zvezi z Sirijo? in kaj bomo storili z Turčijo, kaj lahko pričakujemo od vrha z Arabsko ligo, ko bomo obravnavali Sirijo. To je nekaj vprašanj z moje strani. Mislim, da bodo kolegice in kolegi imeli številna druga vprašanja, besedo pa imate vi. Izvolite. Hvala. Hvala za to, da lahko Izmenjam mnenja z vami, vem, da zamujamo, zato bom poskusil biti čim krajši, čeprav vem, da je v Siriji težko govoriti na kratko. Z treh vidikov se bom lotil te problematike. Najprej bom govoril o razmerah na terenu, potem bomo pogledali, kakšno je stališče EU in kakšno so stališča mednarodne skupnosti, potem na koncu pa še nekaj besed o pripravah na tretjo konferenco v Siriji v Bruslju. Razmere na terenu. Številni menijo, da se zadeve v Siriji vračajo nazaj na normalne tire. No, bojev je morda res manj v Siriji, kot jih je bilo prej. Vendar mi menimo, da razmere niso normalne. eden nedavnih dogodkov, ki so zelo vplivali na ozadje, je napoved Združenih narodov, da bodo umaknili sile iz severovzhodne Sirije. Ni še popolnoma jasno, v kolikšni meri in kdaj naj bi se to zgodilo, vendar posledice se že čutijo na terenu. kurdske sile, ki so jih prej podpirali američani, morajo zdaj ponovno oceniti svoje položaje in ena od odločitev, ki so jih sprejeli, je bila, da ponovno sodelujejo z režimom, prej je bil režim njihov sovražnik. To je oživilo in poživilo tudi ekstremistične sile, predvsem ISIS. To seveda ne pomeni, da se bomo vrnili nazaj v čase islamske države, ko so obladovali velike dele terena Sirije, ampak vseeno imamo kar nekaj informacij, da se ekstremistične skupine krepijo na terenu. Prav tako ima tudi režim prednosti zaradi napovedi američanov o umiku, kajti njihovi konkurenti na terenu morajo zdaj govoriti z njimi zaradi ameriškega umika. Prej so bili prisotni američani in to je pomenilo, da so se lahko odzvali nemudoma, če se je kaj zgodilo. Tega zdaj več ne bo. Zaradi tega je tudi položaj režima zdaj močnejši in položaj njihovih podpornikov, tudi torej Rusov in Irančanov. Ampak, kako sem dejal, še vedno ni popolnoma jasno, kako bo do umika sploh prišlo. Upamo, da bo drugi teden zadeva nekoliko bolj jasna. Naslednji teden se bomo v Washingtonu sestali v okviru koalicije za preprečevanje Daesha. Evropska unija je tam že od začetka zelo močan akter. Mi pripravljamo svežen ukrepov, ki bi jih lahko predstavili na naslednjem zasedanju koalicije. Sveda, predstavitev tega svežnja je odvisna od tega, da imamo partnerje na terenu, predvsem američane, kaj te oni nam lahko zagotovijo nekaj kritja za to, da opravimo svoje naloge in cilje. Zato še ni popolnoma jasno, kako bodo zadeve stekle. Rekl sem, da je bojev manj, vendar humanitarne razmere v Siriji so še vedno zelo krhke. Res je, da smo preprečili veliko krizo v Idlibu in okolici, predvsem zaradi tega, ker smo poskrbeli za sporazum med Turčjo in Rusijo ampak mislim, da si tudi Evropska unija zasluži nekaj pohvale tukaj, kajti mi smo posredovali med Rusi in Turki, da so prišli do tega sporozuma. Rešili smo torej to humanitarno krizo oziroma se ji izognili, vendar še vedno obstaja tveganje, da se razmere poslabšajo. Gospod predsednik, omenili ste tudi trend normalizacije zlasti v arabskem svetu. Res je. Videli smo, da je kar nekaj arabskih držav odprlo veleposlaništva v Damasku, več eh, letalskih družb spet izvaja lete v Damask in potekajo tudi zasedanja. Naprimer, prejšnji teden je potekal gospodarski forum Združenih arabskih emiratov in Sirije in to vse kaže, da naj bi se zadeve spet normalizirale. Mi smo bili jasni in tukaj se strinjamo z američani, dejali smo, da je to normalizacija, ki ne prihaja ob pravem času. Zakaj? Režim ni storil nič za to, da bi si to zaslužil. Nikakor niso popuščali, ne sodelujejo z mednarodno skupnostjo, prav tako niso nakazali, da so pripravljeni sodelovati z mednarodno skupnostjo. Normalizacija bi bila neke vrste nagrada za nič, tako rekoč. Mi bomo to sporočilo še naprej pošiljali, čeprav seveda se bodo na koncu arabske države same odločile, kakšni bodo odnosi z Sirijo. Predvsem pa se bodo oni odločili, ali bodo sprejeli Sirijo v ligo arabskih držav ali ne. Vendar zdaj se pripravljamo na zasedanje na ministerski ravni z Arabsko ligo, to bo v Bruslju v ponedeljek. Prav tako se pripravljamo na vrh, ki bo v Egiptu konec februarja. To bo tudi eno od glavnih vprašanj, ki jih bomo obravnavali. To je del stališča EU. Veliko je izzivov, veliko je dogodkov na terenu in druge, pa vendar naše stališče je trdno, temelji na načelih, pa tudi na trdni politiki in na političnih prepričanjih. Po eni strani si ne želimo normalizirati odnosov, ne želimo izvajati rekonstrukcije, dokler ne bo v Ženevi stekel verodostojen politični proces v okviru resolucije OZN. In tudi kar zadeva vračanje. Vprašanje vračanja beguncev je zelo kontroverzno. Sveda, številni se strinjamo, da bi bilo dobro, da bi se begunci vrnili domov. Begunci se želijo vrniti domov, vendar vračanje mora potekati v ustreznem kontekstu vračanje mora biti varno, dostojanstveno in prostovoljno. Smernice OZN določajo, kako naj vračanje poteka in ko različni igravci potrdijo, da so izpolnjeni pogoji za vračanje, eh, mi vedno odgovorimo, da morajo to tudi dokazati. Če si mi pogledamo razmere na terenu, vidimo, da je režim sprejel zakonodajo, s katero razlasnini begunce. Vidimo, da se ljudje, ki se vrnejo nazaj domov, izpostavljajo ustrahovanju in diskriminaciji. Zato mi nismo prepričani, da so pogoji za vrnitev ustrezni. Še vedno ohranjamo stališče sveta za zonanje zadeve iz aprila 2018. Z državami članicami smo imeli kar nekaj pogovorov. Stališče je ostalo enako. Kmalo bo potekal naslednji svet v formatu gimnih in zaenkrat ni potrebe potem, da bi stališče spremenili. In na koncu še morda konferenca Brusel 3 še enkrat smo se odločili, da bomo to konferenco imeli. Odločili smo se, da bomo povabili v bistvu enake udeležence kot v preteklosti, posvečamo se političnim vidikom, zagotavljamo podporo procesu v okviru OZN, izpostavljamo človekoljubno razsežnost in potrebo potem, da pomagamo beguncem v Siriji in tudi drugje. Prav tako moramo pomagati družbam gostiteljicam. Pomagati je treba tudi civilni družbi, imeli bomo dan dialoga na ministerski ravni, to bo pred zasedanjem ministrov, tam bomo izpostavljali vlogo civilne družbe, še posebej pa se želimo posvetiti vlogi ženske. Hvala. Hvala, gospod Šikluna. Zdaj pa izmenjavam mnen. Trije želijo besedo gospod Parnjo, gospa Lohbihler in gospa Valero, še kdo, gospa Lalond, pa še sebe bom dopisal. Tako, to je to. Minuta in pol, prosim. Gospod Parnjo pa bo začel. Hvala, gospod predsednik, gospod Šikluna. Hvala za vaš govor povedali ste, da je eh, situacija še naprej težavna. Zdaj smo v politični situaciji, kjer še nič ni rešeno. Vi ste povedali, da je to nevarno. Ampak eh, ene teme niste obravnavali in sicer to so kurdi v Siriji. Vsi vemo, da so bili kurdi eden naših največjih zaveznikov na terenu proti Daješu. Zdaj se zdi, da je njihovo stanje ogroženo, zato ker se bodo američani umaknili, Turki pa jih želijo uničiti na jugo-vzhodni meji. Primer kurdov ločuje Ruse in Turke. Rusi jih želijo zaščititi, Turki pa želijo posredovati na sirijskem ozemlju. Mi moramo o tem razmisliti. Razmisliti moramo o tem, kaj storiti s kurdi. Predsednik Macron je od Erdogana že zahteval, da se poskrbi za zaščito kurdo v Siriji. No, vprašanje je, ali si Erdogan zasluži naše zaupanje. V novi fazi bo več povdarka na politični ravni kot na vojaški ravni, vsekakor pa se pojavlja vprašanje varnosti kurdo. Torej. Hvala. Hvala lepa, gospa Lalond. Hvala, gospod eh, namestnik izvršnega direktorja kaj se bo zgodilo z Idlibom. Idlib zdaj napada Al-Nusra, to so veliki ekstremisti. Zanima me, kaj se bo zdaj zgodilo v Idlibu. In drugič, morda bi bilo zanimivo, da bi spet navezali stike z Asadovim režimom, samo zato, da bi zagotovili vrnitev vseh džihadistov, ki so zaprti. Kurdi so zdaj spet navezali stike z Asadovim režimom in za Evropsko unijo ti džihadisti predstavljajo nevarnost. Zanima me, kaj menite o tem, če sploh ne bomo govorili z Asadovim režimom, ali se s tem ne izpostavimo še večji nevarnosti. Kaj menite? Hvala, gospa Lohbihler. Hvala, tri vprašanje imam. Na zadnji konferenci donatorjev je bilo zaves za 3,5 milijarde evrov. Zanima me, ali pričakujete, da bo tudi letos znesek podoben. Drugo vprašanje to ste omenili tudi vi, namreč Evropska unija ima jasno stališče, da bo rekonstrukcija zagotovljena z vidika finančne pomoči samo takrat, ko bo poskrbljeno za ustrezno politično tranzicijo. No. Zanima me, ali je pri pomoči na terenu vedno mogoče ločevati med infrastrukturo in humanitarno pomočjo, torej ali je mogoče ločevati med pomočjo za rekonstrukcijo in človekoljubno pomočjo. In še zadnje vprašanje, vojni zločini. Kako bi lahko Evropska unija okrepila prizadevanja za to, da vojne zločince pripeljemo pred sodišče? Hvala. Hvala, gospa Valero. Yeah. Hvala. V odboru sede smo zadnjič govorili o Siriji. In s kolegi iz sede smo obiskovali tudi Turčijo. Obiskali smo ministrstvo za obrambo, govorili smo z številnimi ljudmi, vključno z uporniki iz Sirije. Jasno je, da si Erdogan želi izbrisati teroriste. To pomeni, da želi vstopiti v severni del Kurdistana oziroma Sirije in iztrebiti PKK, in druge, ki se borijo proti Daješu in tako naprej. Zanima me, kaj Evropska unija meni o tem. Nič ne slišimo o tem. Ko so izvedli invazijo v Afrin, tega nismo obsodili, bili smo tiho. In eh, zanima me, kaj Evropska unija meni o tem tamponskem območju, ki si ga želi Erdogan če ne more ukorakati v celoten Kurdistan, si želi tako imenovano tamponsko območje. Dejali ste, da se Daesh krepi. To je tema, ki smo jo obravnavali tudi na zaslišanju oziroma na javne predstavitvi prejšnji teden. Oni so zdaj največji zmagovalci v tej situaciji. Oni se krepijo. Gospa Lalonde je govorila o tujih borcih ki jih imajo kurdi v zaporih. Ampak pod škornjem Daesha je tudi veliko evropejcev in tukaj govorim o otrocih. Veliko otrok živi tam. Kaj bi lahko storili, da bi jih rešili in da bi jih vrnili? Kaj lahko Evropska unija stori za te otroke? Hvala, gospa Valero. Zdaj pa še jaz. specifično vprašanje imam za vas. Kolege iz Gruzije so navezali stike z menoj ta vikend, izrazili so pomisleke v zvezi s tem, da bi Sirija lahko priznala dve okupirane ozemlji, Južne Osetije in Abhazije. Zanima me, kaj menite o tem. Ali smo sporočili Asadovemu režimu, da naj tega ne storijo. Hvala. Hvala, Hvala za vaše vprašanja. Poskusil bom odgovoriti čim bolj podrobno. Čeprav so nekatera vprašanja, vprašanja tudi za nas in želimo si, da bi imeli podrobne odgovore na nje. No, pa se bom potrudil po najboljših močeh. Kurdi. dve vprašanji sta zadevali različne vedike te razsež, razsežnosti. Najprej, kar zadeva zaščito kurdskih civilistov. Pri pogovorih z akterji smo dejali, da je treba najprej zaščititi civiliste. Seveda, nekateri akterji se bolj zanimajo za druge dele kurdskega prebivalstva in tudi jasno in glasno povedal, kako želijo to vprašanje rešiti, kako ste dejali tudi vi. Jaz bi rekel, da imajo države članice različna stališča o tem, kako to rešiti. Mislim, da lahko skupno stališče najdemo tako, da še naprej govorimo z vsemi akterji tudi s Turčijo. Poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do enostranskih dejanj, zlasti takšnih, ki bi lahko vplivali na humanitarne razmere na terenu. Vprašanje tamponskega območja. Tukaj bom podal bolj oseben odgovor. Po mojem mnenju je takšno območje podobno območjem za deeskalacijo, kot jih je predlagala Rusija za različne dele Sirije. In videli smo, kako je to delovalo. Taktika je bila ne, ne deeskalacija, ampak taktika je bila ta, da se je eskaliralo tako daleč, kolikor je le šlo in je potem prišlo do deeskalacije. In upam, da to ne bo usoda obmejnega območja, kjer živijo Kurdi. Omenjali ste tudi Idlib, da Idlib je zdaj pod nadzorom Al-Nusre. Ustaviti smo morali določene programe, ki smo jih izvajali v Idlibu in tudi v okolici Idliba, kajti mi smo sodelovali z lokalnimi sveti tam in številni ti lokalni sveti so zdaj v rokah Al-Nusre ali pa Al-Nusre njihovih včerinskih organizacij. Razmere niso vzdržne, obstaja možnost, da bo režim pozornost posvetil Idlibu zaradi različnih distrakcij na severu in mislim, da za režim ne bi bilo preveč zahtevno, da Idlib reši. Postavili ste tudi vprašanje v zvezi z stiki z Asadovim režimom, kar zadeva džihadiste. Mislim, da ni veliko apetita za to, še posebej, če upoštevamo, da je na začetku konflikta Asad sam izpustil nekaj džihadistov iz zaporov in v bistvu je sam prispeval v veliki meri k razmeram ki so se razvile kasneje. Zdaj pa konferenca v Bruslju, vprašanje glede finančnih zavez. Seveda želimo vsi, da bi bilo denarja še več, kajti če si pogledamo, kakšne so potrebe na terenu, lahko vidimo, da je potreb vedno več. Upajmo, da se bo mednarodna skupnost donatorjev lahko še enkrat izkazala in obljubila še več denarja. Prav imate, res je, obstaja tako imenovano sivo območje med humanitarno pomočjo in določenimi oblikami rekonstrukcije, vendar kolegice in kolegi, ki se ukvarjajo z humanitarno pomočjo, so zelo previdni pri upravljanju dela v tem pogledu in Res je, poskrbeti je treba, da bomo res izvajali nujno pomoč, ki bo res človekoljubne narave. Omenili ste tudi odgovornost, to bo ena od točk, ki jih bomo obravnavali na tretji bruselski konferenci. V preteklosti smo to že storili, imeli smo stranske dogodke tako med prvo kot tudi drugo konferenco v Bruslju, govorili smo o odgovornosti in tudi letos bo tako. Postavili ste tudi vprašanje v zvezi z Daješom ter evropskimi državljani, zlasti otroki. To je v pristojnosti držav članic. Države članice so odgovorne za svoje državljane. Zlasti v primeru otrok pa upamo, da je pomoč še vedno mogoče zagotoviti. Zagotovili bomo pomoč za to, da bi jih lahko ponovno vključili v normalno družbo, evropsko družbo in pomagali jim bomo premustiti to travmo, ki so ji bili priča v času življenja pod uh, eh, Daešom. Sveda, tukaj moramo sodelovati z državami članicami, če želimo doseči rezultate. Zdaj pa še vprašanje priznanja Abhazije in Južne Osetije strani Sirije. Gruzici so se oglasili tudi pri nas. Naši stiki z vlado v Siriji so sicer na nizki ravni, ampak posredovali smo jim informacije, da se nam to ne zdi posebej koristno. Hvala. Hvala. Hvala lepa, da ste bili pri nas. Obilo uspeha vam želim na naslednji konferenci v Bruslju, ki jo boste organizirali. Bil sem na zadnji konferenci, videl sem, koliko truda visoko predstavnica in drugi vlagajo v to vprašanje. Hvala. Lahko prehidemo kar na naslednjo točko. Žuao Valej Almeida je naš naslednji gost ali nas že čaka. Lahko kdo prosim preveri. Item number five. Peta točka. Pozdravljeni, Joao Vale de Almeida. On je odposlanec EU pri Organizaciji Združenih narodov. Pozdravljeni. Lepo, da ste tukaj z nami v našem odboru. Ne bom dolgo vezil. Hvala še enkrat za to, da ste organizirali odlično misijo za člane AFETA v New York, to je bilo oktobra, mislim, da smo imeli zelo uspešen obisk, še posebej, kar zadeva enourni pogovor z gospodom Guterrešem. Povabili smo novega predsednika 73. seje OZN, to je gospa Marija Fernanda Espinosa Garces iz Ekvadorja. Ona bo v Afetu v ponedeljek 4. marca. Povabili smo vas k nam, želimo, da nam poveste več o tem, kakšne so prednostne naloge EU pri OZN in besedo vam kar takoj predajem. Hvala, gospod McAllister, gospe in gospodje poslanci, eh, gospod Svano osebje. Eh, pred štirimi leti sem si rekel, da bom vsaj enkrat letno prišel sem in to mi je vedno užitek. Vem, da nimate veliko časa, vem, da je pozno, zato bom skušal biti telegrafski v svojem nagovoru, v vodnem nagovoru in potem bom skušal uh, pač sodelovati v živahni zmenjaj mnen z vami. Lahko bi vam povedal veliko stvari, vendar naj povem, da danes smo sredi ideološke razprave. To je resna razprava, težavna razprava, to je razprava med tistimi, ki verjamejo, globalne težave potrebujejo globalne rešitve in da globalne rešitve potrebujejo multilateralni sistem, ki temelji na pravilih. In potem imamo tiste, ki menijo, da je nacionalna suverenost, moč eh, nacionalnih držav uh, morata biti neodvisni in da se mora iz razmerja moči potem najti rešitev. EU je nedvomno med prvimi in ne drugimi. Mi smo jasno za večstranski mednarodni sistem, ki temelji na pravilih, v katerem se spoštujejo temeljne vrednote, vladavina prava in uh, v katerem si prizadevamo za sodelovanje, ne pa konfrontacijo med državami. Ta razprava je vedno obstajala, vendar pa smo sedaj v zelo akutni fazi te razprave iz razlogov, ki jih dobro poznate. To je moje prvo sporočilo, to niso normalni časi, to so časi tranzicije, časi disrupcije in vplivajo na multilateralni sistem, vplivajo na moje delo v New Yorku. Naj vam povem, kako vidim današnji OZN. To je OZN v tranziciji. Generalni sekretar, prvi iz Evropske unije, ki je generalni sekretar. To me seveda zelo veseli, ker prihaja iz moje države. Uh, Me pa zlasti veseli to, da je uh, eh, Evropejc dobil to mesto. Torej, on izvaja pomembne reforme z našo podporo in te reforme sedaj že uh, eh, uh, eh, kaže prve sadove in uh, uh, podpiramo ga in menimo, da reforma poteka dobro, ni še zaključena, moramo se še opraviti. Uh, še več dela in generalni sekretar potrebuje Evropsko unijo kot podpornika teh reform. Če želimo podpirati multilateralizem, potem moramo reformirati multilateralizem. Če želimo, da, je, da so združeni narodi eh, center multilateralizma, potem se mora OZM prilagoditi spremembam današnjega dne in jutrišnjega dne. Zato je tako pomembna Guterrešova reforma nekaj je, s čimer se bomo soočili eh, letos in to je sicer in to je financiranje in proračun eh, Združenih narodov. Vi veste in to ponavljam, da je Evropska unija odgovorna za približno tretjino financiranja sistema OZN. Torej okoli 30 odstotkov sredstev prihaja od naših davkoplačevalcev, od davkoplačevalcev, ki jih vi tu zastopate v Evropskem parlamentu. Tega ne smemo pozabiti. In za razliko od drugih, mi plačujemo pravočasno, v celoti in nikoli ne bežimo pred našimi finančnimi obveznostmi in upamo, da, bi, da bodo tudi drugi tako ravnali. Če bi vsi drugi tako ravnali, potem ZN danes ne bi bili v tako slabih uh, razmerah, kot so. Uh, generalni sekretar nam je pisal o tem, kako težavne situacije in iščemo rešitve. Mi smo uh, lahko ponosni na to, da stalno in dosledno podpiramo Združene narode, tudi po vaši zaslugi, saj ste vi proračunski, z, torej vi sprejemate proračun in zato smo vam tudi zelo hvaležni. EU pri Združenih narodih eh, naj povem, da jo jaz zastopam z veseljem. Vsem dobre volje, in imam dobre razloge za to, kaj ti dobro nam gre. Naj vam povem nekaj primerov. Združili smo in glasujemo enako v 93 odstotkih odstotkih 94 odstotkih, celo 95 odstotkih primerov. In to je izjemen vzorec pri glasovanju, to velja že več let. Obstaja razlike med nami, vendar se znamo organizirati glede tega in potem znamo sklediti uh, eh, skupno stališče večino časa. In to je rezultat v uh, eh, prizadevan uh, eh, moje ekipe in ekip 28-terice, ki ima svoje veleposlaništva v New Yorku. Naj vam dam še en primer. Eden mojih nedavnih projektov je bilo delo znotraj varnostnega sveta. Varnostni svet ima 15 članic, kot veste, 10 jih je uh, izbranih, 5 je stalnih, imamo torej 5 uh, uh, stalnih članic, 10 članic pa je izbranih. Sedaj imamo 5 članic od vseh 15, ker imamo 2 stalni članici in 3 izvoljene. In vprašanje je bilo, ko sem sam prispel v New York, ali se pač seznanimo s tem, da imamo 3, 4, 2 člane v varnostnem svetu, ali bi pa skušali to maksimirati, da s tem povečamo uh, na, našo vlogo v varnostnem svetu. In lahko vam z veseljem povem, da gredo stvari v pravo smer. Danes imamo sistem s katerim moja ekipa um, sedeš tu, uh, brifera vseh pet, tako da vseh pet članic pove približno enako v varnostnem svetu, sicer z drugim naglasom, vendar uh, temno sporočilo je enako in uh, uh, sodelujemo pri uh, koordinaciji tudi s tistimi članicami, ki bodo vstopile v varnostni svet, tako da ste uh, v medijih lahko prebrali, da vedno, kadar imamo skupno stališče, kar je večinoma tako, potem pride osem veleposlanikov in pred varnostnim svetom preberejo, kaj so prebrali. Torej, en prebere sporočilo, ker so vsi povedali enako. Torej, recimo, Eh, tako je bilo v soboto glede, glede Venezuele, tako smo postopali glede podnebnih sprememb, glede uh, bližnjega vzhoda in tako naprej. Torej, eh, ne govorim le jaz imeno Evropske unije, temveč tudi veleposlaniki, ki želijo torej, prepoznavno povedati to sporočilo. Ni, da vedno povemo enako, vendar vseeno pred mediji jasno povemo, da imamo skupno stališče tudi če obstajajo manjše razlike. In to je eh, skupen dosežek, na katerega smo zelo ponosni. In eh, torej, tu je še en pogoj, ki je mm, pomemben in to je pomembno sporočilo za vas. Torej, štejemo nekaj, kadar smo združeni. Ne štejemo toliko, kadar smo, kadar imamo ločena mnenja. To je zelo pomembno sporočilo ki ga vedno želim povedati poslancem in tudi uh, vi to poveste, gospod McAllister, in pomembno pa to povedati tudi tu, ne le v New Yorku, pomembno to povedati v javni razpravi, sedaj pred evropskimi volitvami. Današnji svet, jaz s tem bom zaključil, današnji svet je zapleten, kompliciran, eh, težko ga je voditi, izpostavljen novim grožnjam. celo naši zavezniki, ki, smo, ki so se nam zdeli samo posebej umevni, se imajo sedaj pomisleke, na katere nismo računali in sedaj pred evropskimi volitvami ne smemo pozabiti, kakšna je globalna razsežnost Evrope v svetu in kako pomembno je, da imajo evropske življani uh, eh, koristi od tega, da se zavedajo, kako pomembno je, da skupaj sodelujemo na globalni ravni, kako to koristi vsem državam članicam Evropske unije. Upam, da se razprava pred Evropskim ritmi ne bo se otošla zgolj na domače zadeve, na notranjo politiko, temveč da imamo neko globalno perspektivo glede vloge Evropske unije. In še zadnji komentar glede odnosov med mojo delegacijo in vašo. Jaz iz parlamenta zelo eh, z velikim veseljem sodelujemo, pa tudi številnimi misijami, ki so prišle v New York iz drugih odborov. Imeli smo številne tematske misije, to je bila prioriteta za mojo ekipo, da sodelujemo z vami, da vas gostimo, da vas brifiramo, kadar pridete in spodbujam eh, obiske poslancev, tudi ko sem bil eh, veleposlanik v Washingtonu, sem bil večkrat gostitelj. Gostil sem tudi gospoda, ki je pravkar stopil v dvorano, ki je nekoč predsedoval tem odboru, gospod Brok, da tudi vas sem gostil, bilo mi je to v čast, gospoda McAllistera sem gostil v. Eh, New Yorku in številne člane odborov tega parlamenta sem gostil. To je zelo pomembno, vi lahko poveste stvari, ki jih jaz ne smem in lahko uh, nadgradite moje sporočilo in to je zelo pomembno, za Evropo, ki je globalni akter, ki se zauzema za temeljne vrednote in ki želi krepiti multilateralizem. Hvala lepa. Hvala. Žao Valdelmejda. Sedaj ima 35-6 minut za razpravo. Mr. Freund in Ms. Lochbieler govoriti. Najprej ti štirje. Gospod Salafranka, izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Eh, eh, dobrodošel, gospod De Almeida. Hvala za odlično delo, ki ga upravljate pri Združenih narodih v teh zadnjih nekaj letih. Države, članice, so nekoč eh, glasovali različno. Ta informacija, ki pa ste jo danes povedali, pa je zelo pomembna in to kaže na velik napredek. Gospod predsednik, naš veleposlanik v New Yorku, naš odlični veleposlanik v New Yorku, bi nam lahko nekaj povedal glede se varnostnega sveta v soboto glede Venezuele. O tem se bo obro, to, o, te, o tem mogli tudi na mini plenarnem zasedanju prav tako pa bi rad mm, spregovoril o tej temeljni razpravi. Smo v četrti revoluciji, četrti industrijski revoluciji in to je povzročilo spremembe v politiki. Prišlo je do pojava, kot je gospod Trump, prišlo je do Brexita in prišlo je do drugih populističnih pojavov. In videli bomo, ali bodo nove tehnologije postale. In, Eh, instrument krepitve eh, demokracije ali režima, kot ga imajo na kitajskem. Zato potrebujemo novo globalno arhitekturo, novo globalno strategijo in zanima me, če v državah članicah EU v tej tako zanimivi razpravi že razmišljajo o tem in če vemo, kako se bomo prilagodili tem novim uh, okoliščinam. Thank you, Hvala, Načo Salafranka. Sedaj pa kolega Front, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospod Almeida. Vedno se z veseljem z vami sestanemo, bodi si tu, bodi si v New Yorku. Torej, vprašal bi vas dve vprašanje. Prvič, Moj kolega, gospod Kanji, je pravkar odšel, vendar je to vprašanje povezano z Brexitom. Danes ste eh, eh, eksplicitno povedali, kako eh, enotno članice glasujejo in sprejemajo odločitve v varnostnem svetu. In kaj se bo zgodilo? Mislim, da smo že zadnjič vas to spraševali v New Yorku kaj se bo zgodilo, če ne bo dogovor o Brexitu? Ali bo to sploh vplivalo? Ali je kakšen vpliv, če imamo sporozum ali pa če ga nimamo, torej, ko gre za sprejemanje odločitev varnostne sveta? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je povezano z denarjem. Omenjali ste, da ne smemo pozabiti, da je Evropska unija uh, plačuje eno tretjino vse sestov Združenih narodov, če se ne motim. ZDA plačujejo še več, je to res, imam prav, oziroma približno podoben znesek. No, kakorkoli ste, kaj slišali glede tega, da bi se bistveno zmanjšal prispevek ZDA? Ali je to pač nekaj, kar vedno slišimo od administracije, ki pravijo, da, je, da, je, da so OZN prekomplicirane in prebirokratske kot organizacija. Hvala, hvala kolega Freund, gospa Lohbiller. Hvala predsedujoči in hvala gospod veleposlanik, da ste prišli s nami in predstavili svojo analizo. Vsako leto v resoluciji parlamenta rečemo, da priporočamo eh, reformo varnostnega sveta. Letos, eh, oziroma eh, lani julija smo rekli, da si je treba povečati prizadevanja za reformo varnostnega sveta, zlasti, ko gre za pravico do veta, zlasti v, v primerih, ko gre za m, mm, zločine proti človečnosti in vojne grozodejstva. Sedaj imamo pet držav članic v varnostnem svetu, vendar se zdi, da je razprava o reformi še vedno blokirana. Kako bi lahko deblokirali obstoječo situacijo? Kaj menite? In potem kriza ujemno. Prejšnji teden smo imeli konferenco v pododboru o človekih pravicah glede situacije ujemno in vsi strokovnjaki so pozvali k prepovedi izvozu orožja Saudskega zavezništva. Nekatere države članice so prekinile izvoz orožja v Saudsko Arabijo in v ZDA. In ali menite, da obstaja možnost, da bi ta zagon uporabili za to, da bi dosegli mednarodno prepoved izvoza orožja v Jemen? Hvala. Hvala lepa. Helmut Šolc, izvolite. Hvala, predsedujoči, hvala, gospod veleposlanik. Veseli nas, da ste znova z nami na odboru AFETA omenjali ste številne, številne preče vprašanja glede sistema ZN. No, kako ocenjujete pripravljenost ZDA, da bi aktivno sodelovali pri preoblikovanju eh, sistema ZN, ko bi za vprašanje razreževanja mednarodne varnosti? ali pa vedno obstaja pritisk strani Washingtona, da bo prišlo do zmanjšanja obveznost eh, ZDA, ko gre za to, kar je pomembno za mednarodne odnose. In drugič, pogosto smo se pogovarjali o podnebnih spremembah, imamo pariški sporazum, sporozum iz Katovic eh, in kakšna je sedaj situacija, podnebne spremembe bistveno vplivajo na svet in kako uh, vplivajo na varnostni svet in uh, na generalno skupščino in kaj to pravzaprav pomeni za Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Še dva kolega. Edward eh, Kuka in potem Ana Gomeš. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli, gospod veleposlanik. Zelo cenimo eh, vaše zelo kompetentno delo in upam, da boste tako nadaljevali v prihodnje. Uh, pred nekaj trenutki smo se poslovili od staroselna Brenidisa, ki potuje v Washington kot uh, predsednik delegacije EU. In uh, naj se navežem to, kar je povedal gospod Šolc, kako bi ocenili politiko ZDA pri ZN, če je to sploh mogoče pravi, da bodo poslali novo veleposlanico, čaka na eh, potrditev. Torej, z razdeljenim parlamentom je to pravzaprav nemogoče napovedati. Kako vi to občutite v Združenih narodih? OZN nikoli ni bila preveč popularna v ZDA, vendar. Kako je pa to sedaj? Drugo vprašanje glede dejavnosti Rusije in glede vedenja v varnostnem svetu. Zanima me, ali bi bilo mogoče stopiti v stik ali imeti kakršnokoli sodelovanje ali vsaj malo sodelovanje z Rusijo ali pa je to nekaj povsem nemogočega. In srečno, hvala. Ana Gomes. Ana Gomes. <laughs> Um, Najprej bi vas vprašala če ima EU že rezervni načrt, če ima UN že rezervni načrt za Brexit in potem reforma uh, varnostnega sveta, tudi mi bi torej lahko tu sodelovali in uh, fr, fr, ali bi lahko Francija in EU rotirali kot članice, kot stani članici uh, varnostnega sveta. Drugo vprašanje v luči razprave o Venezueli, žgoče razprave o Venezueli pred dvema dnevoma, kam gremo? Je to nova hladna vojna ali vroča vojna, glede na to, da je Rusija namestila bombnike z nuklearno zmogljivostjo v Venezueli? nekateri smo bili na misiji v uh, Nikaragvi in eh, v uh, pisarna uh, Združenih narodov je bila tam razpoščena oziroma izgnali so predstavnika za človekove pravice, takrat, ko so bili, ko, ko je bil pravzaprav on najbolj potreben tam in vendar v tem. Nismo kaj dosti slišali, zdi se, da zna, tega niso prav posebej izpostavljali. Kaj, je, eh, kaj je, boste storili v primeru Kašokdžja? Zena izpostavlja eh, eh, sodelovanje z Iranom, ko gre za begunce, tudi to vpliva na to krizo med Saudsko Arabijo in Iranom. Vendar nismo pa kaj dosti slišali strani ZN glede primera Kašogrži. Torej, kakšen je vaš vtis glede tega? Hvala, dragi kolegi, za vaše prispevke. In sedaj vas bom vprašal, kakšen je sedaj položaj v združenih narodih glede Zahodnega Balkana. Torej, vprašanje je, odnosov med Srbijo in Kosovom in torej kakšen, kakšen je zid eh, trenutne situacije glede tega. Hvala lepa. Zelo dobro vprašanje. Tu bi o tem lahko pogovarjali še celo popovdne, gotovo imate druge načrte kot pa to. No, bom skušal odgovoriti na nekatera vprašanja oziroma nekatera vprašanja so bila skupen, tako da jih bom skušal združiti po temah. Najprej hvala vsem za prijazne besede, to bom tudi posedoval moji ekipi. V moji ekipi je tudi 28 veliposlanikov držav članic, mi sodelujemo kot ekipa in to me zelo veseli. Kar zadeva Venezuelo, nisem bil na uh, sestanku Varnostnega sveta, ker sem bil že na poti sam. Uh, vendar so me briferali in eh, mislim, da lahko rečem, da je bila težavna razprava. Ni bilo splošnega sporozuma. Bila je razprava o tem, ali bi sploh imeli razpravo o tem. No, tu nam je uspelo. Tako da je prišlo do razprave in to je pokazalo, da imamo dve vrsti razmišljanja glede eh, situacije v Venezueli generalni sekretar to pozorno spremlja in skuša najti način, ki bi bil skladen s stališčem Evropske unije. Želimo najti eh, način za politični dialog, za izhod iz te krizne situacije, vendar nam je jasno, da predsednik Maduro nima legitimnosti in eh, podpiramo vse ustavne mehanizme, s katerimi se to dalo rešiti, se pa tudi bojimo. In s tem se pravzaprav odzivam na vprašanje gospoda Salafranke in gospe Gomeš. Eh, lahko zadeva, lahko pravzaprav po povsem izteri in to bi najbolj škodovalo venezuelcem. Federica Mogherini si zelo prizadeva glede te situacije. V zadnjih dneh je bila zelo dejavna, v zadnjih urah je bila zelo dejavna in eh, sama je rekla, da bo pozvala tudi generalnega sekretarja in še eh, mrsikoga, da bi se vzpostavile razmere za to, da bi prišlo do politične rešitve za to situacijo. Mislim, da se vsi, da se vsi uh, Mm, bojimo, da bi prišlo do eh, kaosa. Eh, v New Yorku smo v stiku s vsemi našimi partnerji, vendar pa imajo malo tudi določene države, ki menijo, da gre tu za omešavanje notranje zadeve v sovrene države. In to kaže na to, eh, kakšna je bila tudi razprava, ki sem jo prej omenjal, torej, da nekateri smo za multilateralni sistem, nekateri pa za uh, načelo suverenosti. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti, vendar najprej, da smo vsi mobilizirani, vsi si želimo najti najboljšo možno rešitev. Kaj zadeva industrijsko revolucijo, umetno inteligenco in kako bo to vplivalo na multilateralizem, na demokracijo in tako naprej? mislim, da se tega akutno vsi zavedamo. Če dam dva primera, ki sta zelo uh, konvergentna, tako generalni sekretar kot Federica Megrini sta vzpostavila namenske skupine za te zadeve. V teh uh, skupinah so zelo sposobni strokovnjaki in predstavniki civilne družbe nasplošno in imajo skupni cilj bolje razumeti potencial, pozitivni potencial četrte industrijske revolucije, pa tudi nevarnosti, pasti, ki se morda skrivajo eh, pri uporabi teh novih tehnologij. Instrumentalizacija novih tehnologij je gotovo eh, največja, eh, največja nevarnost, če bi se torej lahko orožje samo odločalo, ponarekovaj, koga bo ubijalo. In to je pomemben varnostni vidik in tu ZN mora sodelovati. Torej vidim usklajena prizadevanja, to se mi zdi glavna tema in to je tudi identificiral generalni sekretar kot eno svojih prioritet za leto 2019 in kar zadeva Federico. Um, Mogrine tudi to ena naših uh, uh, prioritet in to bi morali deliti širše po celotni Evropski uniji. Kar zadeva Brexit, imeli smo več vprašanj glede Brexita. Nisem pristojen za ta dosje, ki je zelo občutljiv in ne morem uh, nekaj komentirati, kar gre onkraj mojih pristojnosti, lahko pa rečem, da v New Yorku to zelo pozorno spremljamo in razmišljamo o tem, kaj bo po Brexitu razmišljajo o tem, kakšna bo tranzicija, kakšni bodo prihodnji odnosi med EU in post-Brexitovskim združenim kraljestvom. In ena stvar, ki je zelo jasna v New Yorku, je to, oziroma ki je zelo očitna, je to, da si težko predstavljamo, da po Brexitu Združeno kraljestvo ne bi več imelo takšnih stališč, kot jih ima sedaj danes večino časa so njihova stališča usklajena stališči držav članic EU. Zakaj bi potem mislili, da bodo en dan, da bodo imeli po brexitu povsem drugačna stališča? S tem želim povdariti dejstvo, da je naravno, da tudi po brexitu bo obstajalo zelo tesno sodelovanje, ko gre za zunanje zadeve, ko gre za človeške pravice, ko gre za humanitarne zadeve med 27-terico in Združenim kraljestvom. Iz, z mojih opažanj se mi zdi to povsem naravno. Vprašanje pa je, kako bomo to organizirali. Združeno kraljestvo ne bo več članice Evropske unije. Torej bomo morali nekako drugače obravnavati, morali bomo najti nove načine za to, da bomo ohranili naše tesno sodelovanje, pri tem pa bomo morali upoštevati, da ne bodo več držav članica EU. Potem vprašanje gospoda Flanda glede tega, kaj bo, če ne bo sporazuma. Ne, ne morem tega eh, komentirati, že tako ali tako je situacija dovolj zapletena. Bomo videli, ko bo čas za to kako se bomo organizirali. Vendar jasno je, da to, da ni dogovora, je gotovo slabo. To je tudi stališče Evropske unije. Če nimamo sporazuma, bo sodelovanje teže, kot pa če imamo sporazum. Sporazum je nekaj konstruktivnega in v tem sporazumu lahko določimo tranzicijo in tako naprej. Če pa nimamo sporozuma, bo vse skupaj veliko bolj zapleteno, vendar pa če bomo šli čez ta most, ko bomo prišli do njega. Kar zadeva prihodnost eh, varnostnega sveta po Brexitu, eh, s tem želim odgovoriti tudi na vprašanje glede reforme varnostnega sveta, naj povem naslednje. Mi, države članice EU, nismo na isti lojni dolžini, ko gre za reformo varnostnega sveta. Torej, tu nis, torej, ne sinema se sto odstotno glede vsega v New Yorku. Obstajajo različni koncepti, stališča, interesi glede reforme varnostnega sveta. In ko uh, rečem reforma, imam v mislih različne sestave, uh, velikosti in tako naprej. Ko govorim o reformi, naj povem, da nimam pristojnosti, da bi govoril o tem, ker ima države članice različna stališča. Kar zadeva omejitev mm, možnosti veta pri genocidu, je bila razprava, ki je potekala, nekateri člani so bili zelo aktivni, pri tem nimamo stališča EU glede tega. Sem pa bil priča živahni razpravi o tej pomembni temi in eh, kot opazovalec vidim, da obstaja velik interes držav članic glede tega dela reforme. Vprašanje je, in to je pač intelektualno pošteno vprašanje, ali lahko imamo majhne reforme v varnostnem sistemu svetu, ne da bi imeli splošni sporazum glede celotne reforme varnostnega sveta. To vprašanje se bo morda še izpostavilo v bližnji prihodnosti. Deloma bi odgovoril tudi gospe Lohbiler in ob tej priložnosti bi se zahvalil in njenim kolegom v delovni skupini. Opravili ste odlično delo. Imeli smo številne pogovore v preteklih letih in zelo sem vesel za čas in energijo, ki ste ga vložili v to delo. In upam, da bo prihodnje sklice parlamenta se to delo nadaljevalo. Pomembno je, da uh, nekateri eh, poslanci namenijo nekoliko več časa združenim narodom in lahko potem tudi konkretno uh, prispevajo k temu delu. Kar zadeva Jemen, omenjali ste besedo zagon da obstaja zagon glede jemna, to je rezultat več faktorjev, vključno eh, zadevo Gašobđi, ki je omenila gospa Gomez. Generalni sekretar si zelo želi izkoristiti ta zagon in je začel številne pobude. Varnostni svet mu je sledil, poslal je misijo v Jemen z močno humanitarno dimenzijo, kajti to je naš, naša prva skrb, torej humani, zaradi humanitarne katastrofe, ki se dogaja v Jemnu in upamo, da bo ta zagon omogočil uh, politični proces, katerim bi se olajšalo človeško trpljenje in ustvarili, in ustvarili pogoj za politično rešitev. Ali bo to pomenilo tudi prepoved izvoza orožja. Tega vam ne morem reči, ker je veliko elementov na mizi, posebno eh, od poslanec, eh, generalni sekretar, gospod Griffith, ima podporo generalnega sekretarja in sveta in uh, opravlja dobro delo, generalni sekretar ga podpira in mi tudi. Več vprašanj je bilo glede ZDA. S tem sem se prej ukvarjal, predem sem šel v New York. Tako da sedaj živim v ZDA že 9 let in seveda to moram eh, komentirati. Eh, Stavros Lambrinidis, dober prijatelj, se bo s tem ukvarjal v prihodnosti, torej z odnosi z ZDA. Lahko le nekaj povem, iz, glede na svoje izkušnje iz OZN. Torej, bil sem, videl sem več administracij ZDA, ki so bile nekoliko kritične do združenih narodov, z izjemo morda drugega mandata predsednika Obame. Mene, če si gledamo zadeve za nazaj, vidimo, da so bile ZDA ponovadi predvsej kritične zaradi finančnih razlogov, zaradi načelnih razlogov in ni presenečenje, da ZDA torej nekoliko kritično spremlja delo ZN. Nedavno smo videli povečanje te kritike. In temelji multilateralnega sistema se postavljajo pod vprašaj strani predsednikove administracije. In tu je tista dimenzija, o kateri sem govoril uvodoma. Torej, zakaj gre pri multilateralizmu in kako se ga loti? Torej, imamo živahno razpravo glede tega v ZDA, če to rečemo na diplomatski način. In to je razprava, ki poteka. Ima seveda tudi finančno razsežnost in generalni sekretar je zelo zaskrbljen zaradi tega. ZDA so se odločile, da ne bodo Eh, plačevale 28 odstotkov za varnostne sile, kot pač je določeno za njih. Oni so rekli, da ne bodo plačali več kot 25 odstotkov. In torej, 3 odstotki ameriškega prispevka torej niso plačani. Tega proračun zelo ne dobi, eh, prihaja do torej, akumulacije trijatev, vendar zaradi Eh, same organizacije ne more generalni sekretar denarja vzeti iz enega dela proračuna v drugi, torej obstaja določena togost v sistemu, ki uh, onemogoča uh, drugačno uporabo sredstev. In to uh, včasih vpliva na tiste države, ki pa sodelujejo tako, da dajo na voljo svoje vojake. Včasih te vojake tudi ubijajo, kot se je zgodilo pred nekaj dnevi v Maliju. Torej, ker združeni narodi tega ne financirajo, te države, članice potem še to uh, financirajo. Moj indijski kolega je dejal, da imajo Um, da jim ZN dolgujejo toliko denarja, kot bi same plačale v 200 letih članstva. Torej, to nas vse skrbi. Mi, naše države, plačujejo to, kar morajo, pravočasno plačujejo, plačujejo skladno s pravili. Torej, vendar vidimo, da druge države ne plačujejo toliko, kot bi morale. Potrebujem razpravo glede tega, želimo pomagati generalnemu sekretarju in to je pač ena od razsežnosti ameriškega stališča. Uh, z veleposlanikom uh, eh, bo v isti stavbi in uh, upam, da ga bom kmalo spoznal in da ga lahko povabil k sebi vedno bomo sodelovali z Združenimi kraljestvi, vedno bomo združeni, združeni države Amerike, vedno bomo odprti za razpravo, veliko imamo skupnega z ZDA kot z državo in lahko sodelujemo tudi s to administracijo in želimo si maksimirati to sodelovanje. Seveda pa obstaja sodelovanje, kjer se uh, ne uh, strinjamo. Tila podnebne spremembe, gospod Šolc. V bistvu slišimo, da se kitar pravi, da se dogaja hitreje, kot ukrepamo. Septembra bomo imeli vrh, to podpiramo, želimo si zagona. Katovice na polskem so bile boljše, kot smo pričakovali. To nas opogumlja, ampak veliko je potrebno še postoriti. EU ostaja vodilna pri boju proti podnebnim spremembam in bo to ko še naprej. Potem pa še en vidik, se zelo pojavlja. Prejšnji teden smo imeli razpravo o varnostnem svetu. Pred nekaj časa, ko sem prišel, to nima nič praviti z mano. Ko sem prišel v New York, nekaj, nekaj držav v varnostnem svetu, enostavno zavrnilo razpravo o podnebnih spremembah v varnostnem svetu. Da, res je, to ni varnostno vprašanje in o tem ne smemo govoriti. No, sedaj pa smo to imeli na dnevnem redu, kot običajno točko, zahvaljujoč našim članicam varnostnem svetu in zaveznikom, da je to varnostno vprašanje, kaj ti vemo. Če se bodo spremembe dogajale tako hitro, kot se, potem bo to imelo posledice za varnost. Ljudje se bodo preserevali zaradi podnebnih sprememb. Množično, milijone in milijone premikov bo. In to je potencialno zelo nevarna zelo nevaren varnostni element. Dobro je, da varnost sveta o tem razpravlja, da je generalni sekretar tako zavezan temu in pričakujemo, da bo letos dosežen nadaljni napredek. Kar se tiče sodelovanja z Rusijo, gospod Kukan je že očel, ampak vseeno. Rusija je neizogiben partner, ne morete se ji izogniti, v varnostno sveto so stalna članica in veliko investirajo v ZN, imajo odlične diplomate, tako da smo seveda z njimi v stiki na redni podlagi. Ampak moram reči, da večino časa smo na različnih bregovih, iz različnih razlogov. Kadarkoli že lahko, na katerih področjih lahko sodelujemo, smo seveda zelo pripravljeni sodelovati z našimi ruskimi prijatelji, ampak to ni ravno pogosto. nedavno, to moram priznati. Človekove pravice, Ana Gomeš, je zastavila dobro vprašanje. Človekove pravice so eden od temeljev Združenih narodov, zavezani smo jim. Generalni sekretar je imenoval Mišeja Bašnja, novega visokega komisarja. Njim je potrebno hvaliti. Mislim, da je torej ta položaj v dobrih rokah generalni sekretar temu namenja veliko pozornost, tudi mi. Mislim, da bomo gospe Bašne dovolili, da se malo eh, bolje spozna s tem svojim dosejem, nekaj časa potrebuje. Razmere v Nikaragvi, poskusi so bili, da bi tem razpravljali o varnostnem svetu, ampak to ni uprotilo sadov, razmere nas skrbijo, kot vemo, tudi kar se tiče človekovih pravic gospod Bašne in generalni sekretar, bosta gotovo namenila temu strezno pozornost in to spremljamo zelo pozorno. Tudi kar se tiče nas, EU. In potem še zadnje vprašanje predsednika Zahodni Balkan. Nekajkrat smo razpravljali o varnostnem svetu na to temo in moram reči, da nisem videl velikega napredka, kar se tiče vzdušja v varnostnem svetu. Mi kot EU pa še naprej sodelujemo s Srbijo in Kosovom. Gospa Mogherini igra ključno vlogo pri dialogu v New Yorku in veselimo se rezultata tega dialoga, ko bi potem lahko zrli v prihodnost bolj optimistično. Tako končal bom. Hvala lepa še enkrat za gostoljubnost. Hvala lepa za vašo zavezo tem vprašanjem. Zadnjič sem tukaj kot veleposlanik EU pri Združenih narodih. Upam, da se bomo prihodno še videli in želim vam vse najboljše v predvoljeni kampanji za tiste, ki boste spet kandidati. Hvala lepa predsedniku in vsem poslankam in poslancem, članom odbora, za odlično sodelovanje v New Yorku in Washingtonu v zadnjih osmih letih. Hvala. Hvala vam. Kolegice in kolege, še kakšno vprašanje, pripomba z vaše strani? Ne. Potem še enkrat hvala lepa, da ste prišli v naš odbor in srečno. Vse najboljše. So, Tako, sedaj pa sedem minut odmora, potem pa pride k nam gospod Jose Valencia. bo tukaj sedel moj kolega, gospod Havregi. Da, So. Gospe in gospode, kolegice in kolegi, tako nadaljujemo z našim sestankom odbora za zunanje zadeve. Prehajamo na točko šest. Z velikim veseljem pozdravljam gospoda Hozeja Valencijo, ministra zunanih eh, zadev iz Ekvadorja od junija lani. Buenos tardes y bienvenido, dobrodošli na sestanku našega odbora za zonanje zadeve. Naj podam nekaj kratkih pripomp, preden vam dam besedo in bomo potem imeli izmenjavo mnen. Vaš obisk je prikaz trenutne ekvadorske odločenosti, da se odpre svetu in da sodeluje z mednarodno skupnostjo glede ključnih regionalnih in globalnih vprašanj. EU zelo ceni Ekvador kot pomembnega partnerja v vedno bolj nestabilni regiji. Vemo, da je Ekvador bila država, ki je bila najbolj prizadeta zaradi venezuelske begonske krize. Vaša država je pokazala veliko gostoljubnosti, kljub izjivom, s katerimi se soočate zaradi veliko beguncev. Kriza v Venezueli se medtem zdi slabša vsak dan, še prav posebno po prisegi predsednika Madure za naslednjih šest let. In upam, da se bomo lahko pogovarjali ne samo o razmerah v Venezueli, ampak tudi v Kolumbiji. Vaša država je odigrala pomembno vlogo v mirovnih pogajanjih med kolumbijsko vlado in Venezuelo. FARC verilo, ki so bila zaključena 2016. Kot veste, Evropski parlament in EU kot celota zelo podpirajo kolumbijski mirovni proces, če strankarsko. Torej, zanima vas, nas vaše videnje zadev. Preden vam dam besedo, pa bi rad dal besedo še predsedniku delegacije Eurolat, cenjenemu kolegu, kolegi Ramonu Auregi Atondu. Prosim za uvodne besede. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, Mekar Stan, predsednik. Mislim, gospe in gospodje, da imamo izjemno priložnost in lahko le mm, dodam mm, dve zadevi, ki se mi zdita pomembni pri uvodu to razpravo. Torej, z, Ekvador je zelo pomembna država v regiji. To je povedal že gospod McAllister, ko je govoril o dveh državah, na kateri meji. Te dve države se znam zelo pomembni, Kolumbija in Venezuela. Pomembno pa je tudi to, da minister predstavi politične spremembe v njegovi državi in da predstavi um, politično smeritev predsednik Luisa Morena v njegovi državi. Torej lahko se pridružim, mislim, predsednik Slovenka, eh, odbor AFET. Eh, dobrodošli, zelo smo veseli, da ste tu in z veseljem vam bomo prisluhnili. Hvala. Minister. Gospod minister. Hvala lepa, gospod McAllister, za eh, vaše tople besede, tudi za vaše besede, gospod Horegui. Hvala za vaš, za vaš topo sprejem. Eh, veliko veselje mi je, da sem tu, da ste me sprejeli eh, poslanke in poslanci Evropske parlamenta za to, da izboljšamo odnose med Ekvadorjem in Evropsko unijo. Menim, da lahko ob tej priložnosti, kot, je, kot ste dejali gospod Haregvi in gospod eh, McAllister, teme, ki zadeva celotno Latinsko Ameriko in seveda Ekvador uh, je sosednja država, eh, tem državam, ki ste jih omenjali in zato je zelo pomembno naše sodelovanje v regiji Ekvador. Meni, da je zelo pomemben odnos z Evropsko unijo. Prosim, sedite nekoliko bližje mikrofonu. Torej, Ekvador meni, da je uh, zelo pomembno povezovanje z Evropo zaradi zgodovinskih, kulturnih in socialnih vezi. Prav tako ima sedaj skupne cilje in interese. Skupne cilje, ko gre za dvostranske sporazume v multilateralnih forumih. Tu bi rad izpostavil, kako pomemben je za nas biregionalni dialog, ki poteka uh, na ravni selak z Evropsko unijo. Tako se lahko lažje spopadamo s skupnimi izzivi, ko gre za podnebne spremembe, ko gre za um, razvojne cilje, ko gre za boj proti drogam, ko gre za um, vpraša, po politiki glede politike spolov in tako naprej. Ekvador še naprej želi spodbujati dialoge Eurolat, želi spodbujati srečanja med evropskimi poslanci z poslanci iz Latinske Amerike in Karibov. Pomembno je, da spoznamo skupne sinergije, zato da imamo lahko konstruktivno in um, bilateralno sinergijo. Ko je Lemi Moreno postal uh, predsednik Ekvadora leta 2017, so se uh, vezi in uh, dialog z EU okrepili. Sem podpredsednik vlade in sem lahko še dodatno spodbujal usmeritev predsednika Morena v tem smislu. Države članice EU zelo cenijo to novo vzdušje v Ekvadorju, odkar je predsednik Moreno postal predsednik. O tem je, to je menil tudi gospod Haregvi vodoma. Ekvador želi spodbujati dialog in želi opustiti uh, politiko eh, konfrontacij, eh, želi uvajati spremembe z demokratičnimi pravili, želi spodbujati spoštovanje človekovih pravic. Zlasti, uh, ko gre za uh, vprašanje tega, s čimer smo se že spopadali v preteklosti, ko, šlo, ko smo imeli uh, obdobje represije. Pač pomembno je upravljanje države in to tudi uh, priznavajo mednarodne organizacije. In posebni odposlanci uh, OZN so uh, to izrazili in so izpostavili uh, spoštljivo vzdušje, ki sedaj obstaja v Ekvadorju. Na socialni ravni vlada predsednika Morena potrjuje s svojim delom, s svojimi praksami, svojo zavezanost za trajnostni razvoj in za blagostanje vseh ekvadorcev, zlasti najranljivejših delov družbe. Imamo načrt eh, za trajnostni razvoj, s katerim želimo doseči cilje za leto 2030. Želimo torej se s tem soočiti kljub uh, finančnim težavam, mm, ki jih imamo zaradi zunanjega dolga, ki so ga nabrali prejšnji oblastniki. Uh, nismo veliki proizvajalci hidrokarburantov, vendar vseeno ta sredstva zelo vplivajo na naše javne finance. Hvala za to, kako Evropska unija, zlasti Evropski parlament, izpostavlja pomen odnosov z Ekvadorjem. Evropa uh, se zaveda tega, da prihaja veliko uh, eh, državljanov Venezuele v Ekvador. Tri milijone uh, venezuelcev je zapustilo svojo državo zaradi krize, ki se tam dogaja. Ekvador je sprejel 240 tisoč prebivalcev iz Venezuele. Sprejeli smo politike za to, da smo se spopadli s to humanitarno krizo. In venezuelci imajo vizume, s katerimi lahko legalno bivajo pri nas. Um, zelo, zelo hitro želimo regulirati njihov položaj. Potem vprašanje um, zdravstvene politike, izobraževalne politike in tako naprej. Vse uh, to izvajamo v duhu solidarnosti. V vseh tem procesu na regionalni ravni eh, zaupamo v to, da bomo lahko računali na podporo Evropske unije in Evropskega parlamenta za to, da se bomo lahko spopadli Eh, s humanitarno krizo. To je največja humanitarna kriza, eh, s katero se soočamo v Latinski Ameriki. Skupina evropskih poslancev bo potovala v Peru, da se bo seznanila s položajem venezuelskih eh, beguncev v Latinski Ameriki. Mi v imenu Ekvadorja vabimo to skupino, da obišče z enakim namenom tudi Ekvador to bi gotovo mm, prispevalo k temu, da bi imeli eh, boljši pregled na tem, kaj se dogaja, kako venezuelska diaspora vpliva na regijo, zlasti na Ekvador. Prav tako boste videli, kako smo mi solidarni, kakšno javno politiko izvajamo sedaj, ko se soočamo s to humanitarno krizo. Gospe in gospodje poslanci, na ekonomskem področju lahko marsikaj eh, proslavimo, kar smo skupaj dosegli. Prav tako imamo številne eh, izzive. Mi smo gostili srečanje eh, predstavnikov Evrope in držav članic EU e in nekaterih drugih držav. Eh, držav Latinske Amerike decembra 2018. Takrat smo se pogovarjali o tem, kako pomemben je sporazum z EU. S tem bi uh, imeli še celovitejše odnose med uh, temi državami, ki bi sodelovali v takšnem instrumentu. Kar zadeva večstranski sporazum, imamo poročilo komisije, ki kaže na to, da odkar je Ekvador vključen v ta sporazum, se je izvoz Ekvadorja povečal za 10,8 odstotkov, iz, izvoz iz EU v Ekvador pa se je povečal za 78, 70, 70 odstotkov. Pa vseeno smo imeli uh, mi pozitiven zunani, um, um, zunani izvoz in mislim, da je pomemben dialog, ki ga omogoča ta instrument. S tem bomo presegli uh, določene vere, ki še obstajajo v medsebojni uh, trgovini. Pomembno je povedati, da smo optimistični, uh, da smo začeli z z dialogom, eh, zato da bi imeli bilateralne sporazume eh, glede naložb. Te so bile zastavljene v času prejšnje oblasti in eh, Ekvador sodeluje s številnimi državami članicami EU. Vsako sodelovanje je seveda drugačno, pomembne pa so o, potencijalne naložbe, In to je tudi to, kar uh, spodbuja predsednik Moreno in uh, s tem bi se tudi povečala stabilnost, s tem bi imeli uh, več tujih naložb, to je bilo dobro za blagostanje in za zaposlovanje v Ekvadorju, gospe in gospodje poslanci. Vem, da se o tem uh, uh, odloča drugje, vendar vseeno naj povem, da si želimo eh, imeti bolj zlažji dostop do vizumov za kratkoročno bivanje v Evropski uniji. Kot veste, Ekvador ima številne vezi z Evropo, eh, kulturne vezi, zgodovinske vezi, ekonomske vezi. Naj omenim še to, da Ekvador ne zahteva vizumov od. Uh, evropskih obiskovalcev. In le še tri države iz Latinske Amerike potrebujejo vizum za kratkoročno bivanje v EU in ena od teh držav je Ekvador. In zato bi mi bili veseli, če bi se odpravili te vizumi, to bi gotovo izboljšalo izmenjavo med nami e, oziroma med Ekvadorjem in EU. Še enkrat hvala za vašo. Eh, podporo v svetu, ko se bo sprejemala ta odločitev. Upam, da bo to čim prej. Eh, še enkrat hvala za vašo pozornost. Vaša ekscelenca, hvala lepa za uvodne besede. Glede trenutnega stanja, kaj se dogaja v vaši državi, v Južni Ameriki, In kaj se dogaja, glede odnosov z državami članicami EU. Nekaj časa imamo za izmenjavo mnen, tako da, kolegice in kolegi, če želite spregovoriti, prosim, mi to nakažite, dvignite roko, tako da vas bomo lahko dali na seznam. Najprej gospod Salafranka, prosim. Hvala, gospod predsednik. V imenu LS vas želim eh, pozdraviti, gospod minister, eh, in čestitam vam za pozitivne politične spremembe in čestitam za pogum, eh, ki ga imate in kako ste se lotili begunske krize, s katero se soočate. Gospod minister, naj tudi povem, da ste dosegli velik dosežek glede večstranskega sporazuma, prišlo je do dobrih rezultatov v trgovinskem, na trgovinskem področju. Upam, da bo tako tudi pri naložbah, pri naložbah evropskih podjetij pri vas. To je gotovo pomembno. Bi vas pa nekaj vprašal, ker bomo to obravnali na plenarnem zasedanju ta teden. In sicer Venezuela, ko gre za priznavanje predsednika parlamentarne skupščine in potem uh, posebni poslanec gospod Štajn je govoril o ksenofobiji, eh, do katere je prišlo v nekaterih državah, ki pomaga venezuelcem. In še nekaj me zanima, gospod minister, kako vidite stanje odnosov med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko glede na politične in ekonomske razmere v tej regiji. Prav tako smo priča spremembam tudi v Evropski uniji. Hvala. Thank you, Hvala lepa, kolega Sarafranka. Naslednja SND, Ana Gomeš. Eh, Hvala, gospod minister, za to, da ste prišli sem. Hvala za vaš eh, nagovor, kot je dejal. Uh, kolega za nas eh, je zelo pomembna krepitev odnosov med EU in Ekvadorjem. In skušali bomo videti, kako eh, tu nekaj storiti. Zanima me vaše mnenje o razmerah, trenutnih razmerah v Venezueli. Glede na to, da ta teza vpliva na vse države, tudi na eh, Venezuelo, kot ste povedali, saj prihajajo številni begunci iz Venezuele v Ekvador. Kako se bo to razvijalo naprej, kaj se bo dogajalo? Kako bo to vplivalo na regijo, pa tudi na mednarodno skupnost, tudi na Evropsko unijo? kaj to pomeni za Madura, ali bo razpisal volitve. V skladu z eh, preglednimi pogoji, kar bi tudi vključevalo potem vlogo družnih narodov in kar bi vključevalo mednarodne opozovalce. Prav tako pa danes obstaja druga razsežnost To je pa je prisotnost Rusije. Rusija podpira predsednika Madura in je namestila bombnike z jedrskimi zmogljivostmi na območju Venezuele. Kako vi na to gledate? Potem še eno vprašanje. Ramon Horvegi, Načo Salafranka in še nekateri kolegi smo se pravkar vrnili iz Nikaragve države, ki je tudi blizu vam. In ta država zelo trpi zaradi represij, zaradi Ortega Morija. In mednarodna skupnost, niti države, regije se ne mobilizirajo glede tega in ne podpirajo eh, ljudstva in ne spodbujajo dialoga zato da bi prišli do svobodnih volitev in preglednih volitev in ki bi tudi vključevali mednarodno opazovalce. V Nikaragvi so se dogajale grozne stvari od aprila naprej. Obiskali smo politične zapornike v zaporih. To smo lahko storili in to cenimo, vendar vidimo, da še naprej obstaja represija in da je grozna kako je možno, da se nihče temu ne posveča, niti v regiji. Vendar le gre za situacijo, v katerih se je izgnalo eh, predstavnike eh, odboja za človekove pravice OZN in tako naprej. Hvala. Obrigado, Ana Gomes. Hvala lepa, Ana Gomes. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Bilbao. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, dober dan. Torej, res vam čestitamo, ker je prišlo do napredka. Pokazali ste, da imate moderno agendo, ki jo potrebuje vaša država. Veliko smo delali za ta sporazum, v katerega se Ekvador vključil po vključitvi Kolumbije. Veseli me, da so številke pozitivne in da se s tem tudi krepi dialog z Evropsko unijo. Z veseljem sem slišala to, da imate v vaši politiki cilje agende 2030, da se zauzemate za trajnostni razvoj in želimo vam tu eh, čim več uspeha, lahko vas tu podpremo, zato da bomo vsi skupaj uspešni. Moji kolegi so govorili in vas spraševali o Venezueli in Nikaragvi, tudi meni se to zdi pomembno. Glede Venezuele se je omenjal vpliv Rusije, vendar mene zanima, kako. Kakšna je po vašem vloga Kitajske v Venezueli? Eh, vse latinske ameriške države imajo precej pomembne sporazume, spra, trgovinske sporazume s Kitajsko. Ali menite, da lahko preko teh sporazumov vplivajo na to, da se Venezuela spremeni? Torej, želim reči, ali, ali lahko trgovinski odnosi drugih držav vplivajo na to, da Kitajska spremeni svoje stališče glede Venezuele. Torej, Rusija in Kitajska sta dve pomembni državi, ki lahko vplivata na prihodnost te države. Kaj menite, da lahko še storimo kot Evropska unija? Govorili ste o vizumih. O tem bomo govorili v Evropskem parlamentu. Kaj pa še pogrešate, kaj menite, da ne deluje dobro, recimo v okviru trgovinskega sporazuma? Ste zaznali kakšne težave, ki bi jih lahko recimo rešili, zato da bi ga izboljšali? Ali menite, da družbeno obe strani se zavedajo koristi tega sporazuma? Zahvaljujemo se vam za tako človekoljubno eh, obravnavo venezuelskih beguncev, ki so se razbežali po svetu. Hvala. Thank you, Ms. Bilbao. Hvala lepa, gospa Bilbao. In še zadnji govornik Helmut Scholz, prosim, tukaj je. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod minister, da ste prišli k nam, da ste obisk v Bruslju izkoristili tudi za obisk odbora AFET. Hvala lepa, da ste prišli na izmenjavo mnen tudi z odmorom za zonanje zadeve in z delegacijo Eurolat. Dovolite mi, kot poročevalcu za pridružitveni sporozum Ekvador Peru Kolumbija. Dve pripombi. Mislim, da je dobro in pomembno, da je dolgi proces dokončanja pogajanj z edinstvenim pristopom Ekvadorja. Pomagal dokončati pogajanje s tem smo lahko potem združili tudi kar nekaj točk na bilateralni ravni. Točno ta pristop Ekvadorja se omogoča s tem tudi za prihodnost. In zdi se mi zelo pomembno, da je to tudi v sklopu celotnega bilateralnega svežnja EU in da je to umeščeno v to in da je to odigralo pomembno vlogo čeprav seveda vemo, da Bolivija še ni članica tega regionalnega trgovinskega sporozuma. Ampak trgovinski sporozum je vedno pripravljen za to, da bi pomagal državljanom. In mislim, da je Ekvador ravno primer za to, da je ta diverzifikacija bila ustrezno izvedena. Venezuele je morda primer za to, da odvisnost od nafte že desetletja traje, ni bila premoščena in da je to tudi eden od razlogov za zapletene politične in družbene razmere v tej državi. Zato moje vprašanje za vas. Kaj mislite o sposobnostih v Južni Ameriki? Lahko pogledamo v Brazilijo tudi. Videli smo kako se je porušil jaz na severu Brazilije. Torej, da ta diverzifikacija v interesu ljudi, hranjena okolja, delovnih mest, se lahko zagotavlja tudi še naprej. Predsednik Bolsonaro je napovedal, da želi krčiti prago zove še naprej v interesu gozdarstva in več kmetijskih površin. Vendar pa to ogroža zelo pomembna zelena pljuča planeta. To ima globalno perspektivo in zato je to pomembno tudi za EU in trgovinsko politiko. Tako spremljamo tudi diverzifikacijo na terenu in to bo imelo posledice, neposredne posledice za nas. Zato to sploh ni tako oddaljeno od nas. To, to so pravzaprav naši interesi in mislim, da se moramo od Ekvadorja tudi kaj naučiti. Dovolite mi, da povem še to, da bi v naši skupini zelo podprli uvedbo šengenskega vizuma za Ekvador in tukaj ne smemo imeti dvojnih standardov. Mislim, da moramo. EEAS jasno sporočiti, da se dvojnih standardov ne sme uporabljati. Kolumbija in Peru to imata, zakaj pa Ekvador ne? In potem za zaključek še tole. Smo solidarni z vami, kajti že desetletja spremate tudi begunce iz Kolumbije. Mirovni proces v Kolumbiji še ni dokončan, še zdaleč ne. To pomeni, da tisti begunci, ki prihajajo iz Kolumbije in Venezuele, vodi do tega, da bi dialog morda na terenu samem, kar se tiče moralnega procesa, moral še napredovati. Ni še toliko napredka, da bi to pod predsednikom Kolumbije pomenilo mirno pot v prihodnosti. In potem tudi, kakšna je proizvodna kokaina, koke na tem področju, kar se tiče meje tudi med Kolumbijo in Ekvadorjem, kako bi lahko to bolje nadzorovali in kako bi lahko tudi mi spremembo izmenjave kmetijskih proizvodov prispevali k stabilnosti vaše države in bi vas konstruktivno podprli na tej poti. Hvala lepa. So, es gibt jetzt keine weiteren Wortmeldungen und dann gebe ich jetzt. Hvala lepa. Tako, sedaj pa še Marianne van Steen, vodja delegacije EU v Ekvadorju. Prosim. Much, um, hvala lepa. Hvala lepa, minister, da ste z nami, hvala lepa, da ste v Bruslju, v Evropskem parlamentu ne bom zastavljala vprašanja, ne bom odgovarjala na vprašanja, kaj ti mislim, da boste to storili vi. Naj pa opozorim poslanke in poslance na dejstvo, da sem sedaj dve leti in pol že v Ekvadorju in Ekvador se je spremenil. Ne bom naštevala vseh sprememb, ki sem jih doživela, preveč jih je. Naj pa opozorim na eno od sprememb, ki se mi zdi najbolj pomembna. To je odprtost, dialog svoboda izražanja. In to je nekaj novega. Ko sem prišla, se mi je zdelo, da so se ljudje bali povedati, kaj si mislijo. Bali so se sankcij. Imeli so zakonodajo o komunikaciji, ki je bila zelo težavna za medije. Niso mogli delati odprto. Vse to se je sedaj spremenilo. In to je seveda odlično za evropejce, kajti svoboda izražanja je ena naših temeljnih pravic, tudi zapisano v pogodbah. Ta odprtost, mislim, da je resnično spremenila celotno državo. To lahko vidimo tudi v zonalnih odnosih države. Seveda nimam časa, da bi šla v podrobnosti odnose s sosednjimi državami Kitajsko, ZDA, naj pa samo izpostavim tole. zadnjih 18-20 mesecih, kar je predsednik Moreno, smo videli velikanski uspeh katerih pogodb. Nismo pričakovali, da bomo po letu za 20 odstotkov videli porast trgovine po prostorinskem sporazumu. Drugo leto je bilo nekoliko manj, ampak vseeno. Ta sporazum skušamo sedaj izvajati, izkoristiti vse priložnosti. To je zelo pozitivno za državo. Nadalje, sodelovanje pred dvema letoma je bila zelo nizka absorpcijska sposobnost, poslanski programi smo jih imeli, pa bomo, da bo to pomen podaljšalo 2020, so doživeli napredek in v zadnjih dveh letih zelo sodelujemo z ekvadorsko vlado, še pa posebno z MZZ in dosegli smo dogovor 28 terice za nič manj kot 75 odstotkov bilateralne vojnice. Pomagali bomo, kolikor se bo dalo, zato da bi ponovno reaktivirali province, ki so bile prizadete zaradi potresa 2016. Po drugi strani pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi pomagali državi se soočiti z izzivi na severni meji. Sodelovanje na trgovinskem področju zelo pozitivno, ne pa zaključim s tem, da tudi na multilateralni ravni vidimo postopno odpiranje, kar se tiče usklajevanja stališč Ekvadorja, čeprav posebno z nami. Tudi v drugih forumih pripričana sem in to je torej zelo pozitivno, ko vidimo, da smo v samo 18 mesecih lahko okrepili naše odnose na vseh teh področjih. Mislim, da je bilo to vredno omeniti poslankam in poslancem. Zelo sem hvaležna, da sem lahko doživela to izboljšanje odnosov v zadnjem letu in pol. Hvala lepa. Thank you, Ms. Van Hvala lepa, gospod Van Stein. Minister, široko spon vprašanj. Naj dodam še dve manjši vprašanji, kratki vprašanji, glede dveh držav, ki nista neposredni sosedi, Brazilija. Morda lahko poveste več o tem, kaj menite o novih političnih razmerah v Braziliji. In še prav posebno, kot nekdo, ki morda pozna brazilsko mentaliteto, mentaliteto nove administracije, kako bi naj mi, evropejci, skušali sodelovati z novim brazilskim predsednikom. In drugo vprašanje. Gospoda Godoja, priznavate za začasnega predsednika, če prav razumem. Kaj priporočate nam v EU, kako naj se lotimo tega občutljivega vprašanja? Wonderful. because of the translation. Sure. Hmm. Hvala lepa poslankam in poslancem za vprašanja in uh, predsedniku McAllisterju. Bom poskušal uh, odmeriti približno enako časa za odgovore, kot ste vi namenili za vprašanja. In začel bom z vprašanjem gospoda Ignacija Salafrankeja. Ekvador je priznal um, um začasnega predsednika Guaidoja, kot ste dejali tudi vi, gospod uh, McAllister, in sicer to pa zaradi ugovorov, ki smo jih maja lani mm, vložili glede volilnega procesa, v katerem je bil izvoljen gospod Maduro. Ekvador je takrat obžaloval, da je prišlo do kritik neodvisnih opozovalcev volitev in to so bili zelo objektivni dvomi in pomisleki, zato je naša država predlagala organizacije ameriških držav, da bi imeli referendum, s katerim bi se potrdil oziroma ne potrdil izid volitev. To vse eh, pač temelji na naši želji, da bi imeli demokratičen izid v Venezueli. Torej, da bi tako uh, razrešili številne krize, s katerimi se sooča ta država, tako ekonomsko, socialno, kot tudi politično. No, nismo dobili nobenega odziva strani venezuelske vlade glede tega predloga. Vendar s tem pristopom Ekvadorja je naša država ko je gospod Maduro 10. januarja eh, prevzel predsedniški mandat, smo se odločili, da ne bomo pred tem sodelovali. S tem smo želeli dati jasno sporočilo, da si pač prizadevamo za demokratični red v Venezueli. Mi menimo, da tu ne gre za omešavanje notranje zadeve, sprejem države. Ne, ker Ekvador meni, da mednarodno delovanje za človekove pravice ni kršitev tega osnovnega načela mednarodnega prava in sicer neomešavanja. Ekvador je pogodbenica eh, sporazuma med eh, latinskimi državami, v katerem smo jasno zapisali, da je treba ukrepati eh, za človekove pravice in da to ne šteje za umešavanje v notranjo politiko. Venezuela in Ekvador sva, sta oba dva podpisnika tega sporazuma. In mi se teh zavez držimo. Kar zadeva mm, pomisle gospoda Steina glede ksenofobije, s katero se soočajo migranti iz Venezuele. Naj povem, da se strinjam z vami, da je to zaskrbljujoče, vendar to je zgolj nekaj izjemnih pravil. Nasplošno so venezuelski begunci sprejeti, nudijo se jim sredstva za to, da se nastanijo v državah, gostiteljicah. Mm, in to tudi torej, eh, pomeni proračunske posledice, vendar eh, eh, država Ekvador se je zauzela za boj za te ljudi in da je to nekaj, kar se nam zdi pomembno in še naprej delamo na tem, zato da eh, imajo venezuelski eh, begunci eh, potrebna javstvo. Številni venezuelski otroci sedaj v naših šolah, bili so cepljeni, številni venezuelci so že dobili vizum za bivanje v Ekvadorju, lahko tudi upravljajo dejavnost. In že 40 odstotkov vseh beguncev ima urejene papirje in upamo, da bomo čim prej uredili papirje za vse zaradi humanitarnih obveznosti, ki jih imamo do njih. Potem pa vprašanje poslanke Ane Gomez glede razmer v Venezueli. Torej, kakšna prihodnost nas čaka, to je zelo težko reči, težko je napovedovati prihodnost. Uh, menim, da rešitev mora biti demokratična, takšna, ki bo vključevala vse akterje iz Venezuele in s tistimi, ki so zunaj Venezuele. Prav tako je treba spoštovati človekove pravice. Če ni spoštovanja človekovih pravic, potem ni uh, mogoče izvesti preglednih volitev. Prav tako potrebujemo uh, zakonite volitve, potrebno. Uh, je mednarodno pozovanje teh volitev, da se zagotovijo ustrezna jamstva. Torej, to je osnova za demokratično preoblikovanje te države. Strinjamo se s stališčem Evropske unije glede tega, da je treba najti demokratično rešitev s pomočjo svobodnih, svobodnih volitev. In začasni predsednik Guadijo bo verjetno si to zadal za ključni cilj zato da bo lahko dosegel stabilizacijo in da se bo znova vzpostavil uh, ekonomski uh, red v državi. Kar zadeva uh, delovanje Rusije in Kitajske, tu se navezujem na vprašanje poslanke Bilbao. Mi menimo, da ukrepanje drugih držav mednarodne skupnosti, kar zadeva Venezuelo, so lahko le koristne, če pomagajo pri iskanju rešitve. Če uh, poskušajo venezuelske države in vladi pomagati tudi venezuelski opoziciji, da pride do sporazuma. Če pa ne prispeve k temu, pa lahko le poslabša situacijo. Zato mi verjamemo v konstruktivno delovanje mednarodne skupnosti, s katero se bo spodbudil, spodbudil dialog v Venezueli. Potrebujemo mednarodnega akterja, ki bo pomagal pri dialogu v Latinski Ameriki. Imamo eh, pozitivne izkušnje s takšnim pristopom v Latinski Ameriki v 80-ih, v 90-ih, tako je bilo v Nikaragvi, Guatemali, v Salvadorju. Zakaj ne je bilo tako tudi v Venezueli? Tako je pravzaprav moralo biti tam. Zato podpiramo to idejo, da bi Evropska unija vzpostavila kontaktno skupino držav, ki bi lahko pomagale, če bi naša, eh, če bi pač se to od nas zahtevalo in mi, mi torej eh, pomagali, kolikor bi to bilo potrebno. Nikaragua. No tudi Ekvador skrbi Nicaragua. Mi smo bili eh, zelo aktivni in glasni glede tega. Od, tega, od takrat, ko so prvič zelo brutalno zatrli prve proteste, bilo je več kot 400 mrtvih, bilo je 100 tisoč ranjenih, zaprtih. Torej res je prišlo do čezmerne uporabe sile, to je v nasprotju z načeli človekovih pravic in menimo, v nacionalni dialog in to je edina rešitev za Nikaraguo. In tu je seveda zelo primerljiva situacija z Venezuelo. Namen mora biti to, da državljani Nikaragoje povedo, eh, kako vzpostaviti demokratični red v svoji državi, da ne bo več prišlo do kršitev človekovih pravic. Ekvador eh, sodeluje s številnimi državami v regiji, je član delovne skupine eh, organizacije ameriških držav za Nicaraguo. Priča smo uh, cenzuri. Uh, predstavniki te organizacije so bili izgnani iz, iz Nicaragua in upamo, da se bo situacija izboljšala in da bo razum in demokratični duh omogočil to, da pridemo do nekakšnega sporazuma. Kar je omenila gospa Bilbao. Glede vpliva drugih držav. Mi zaupamo v to, da Evropska unija skupaj z drugimi državami v regiji Latinske Amerike lahko uh, so dejavnik za rešitev situacije v Venezueli. Na kratko sem to že omenil, vendar bi rad to sedaj poudaril. In sicer Ekvadora da tudi če imamo tako zapleten konflikt, kot ga imamo v Venezueli, se ga še vedno lahko reši z dialogom. Z dialogom, ki ima jasne pogoje, jasne cilje. Ne, da se z njim zgolj želi pridobiti čas ali najti nek izhod, ki ne bo demokratičen. To bi bila potem zgolj izguba časa če imamo dobro voljo vseh strani, če si želimo rešitev, eh, celovit odgovor vseh venezuelcev na eh, dileme, s katerimi se soočajo, potem mm, menimo, da je to nekaj, kar bi lahko vsi podprli v regiji. Države Latinske Amerike morajo dati jasno sporočilo, številne so, pri, so priznali gospoda Guadija kot začasnega predsednika in s tem so jasno povedali, da gospod Guadijo mora čim prej organizirati pregledne, jasne eh, volitve z mednarodnimi opazovalci. To je zelo jasen predlog, zelo jasno sporočilo regije, ki ga je treba priznati. Potem, če preidem z te teme uh, Venezuele, uh, Kolumbije, naj grem na temo odnosa med Venezuelo in oziroma med Ekvadorjem in EU. Imamo sporazum z EU. To za nas ni zgolj trgovinski sporazum. Ne, to ni zgolj trgovinski sporazum, temveč je del številnih sporazumov med EU in mojo državo, s katerimi želimo strukturirati med seboj povezane dialoge. Trgovina je povezana z zaposlovanjem, z agendo 2030, to je povezano tudi mm, s cilji trajnostnega cilja, varovanjem okolja, socialnimi vprašanji in tako naprej. In vsaj Eh, ekvadorska vlada tako obravnava ta sporazum. Še naprej bomo delovali na ta način. Ekvador je sedaj mm, pripravljen na to, tudi Peru in Kolumbija se to želite, da bi ta mehanizem mm, postane mehanizem, ki bo okrepil vse odnose med uh, Ekvadorjem in Evropsko unijo. Torej, da bomo tako še naprej razvili ta sporazum. Zelo smo ponosni, da smo decembra gostili uh, srečanje konstitutivnega sveta, s tem bomo tudi vključili civilno družbo, ki bo ocenjevala rezultat tega večstranskega sporazuma in to kaže na demokratični mm, proces, eh, ki, s katerim se Ekvador absolutno strinja. Potem smo imeli več vprašanj gospoda Šulca. Na nekatera sem že odgovoril, bi pa rad omenil da je Ekvador odprt in tudi druge države se lahko vključijo v ta proces trgovinski sporozum in večstranske sporozume. To je seveda odvisno od suverene volje Bolivije, eh, glede tega, kako bi lahko oblikovala sodelovanje z EU. Imamo eh, veliko vezi z Bolivijo. In tudi sedaj Ekvador in Bolivija sodelujete v antski skupnosti. To je pomemben razvoj za Ekvador in seveda pa se države sovereno o tem odločajo, vendar mi bi bili gotovi, sili, če bi se to zgodilo. Kako preseči odvisnost od nafte? To je za nas velika dilema. Vi veste, kakšno je prekletstvo pod narekovaj uh, nafte. Ta, ta tudi pravzaprav omejuje razvoj drugih gospodarskih dejavnosti. Mi imamo mm, eh, programe, s katerimi želimo spremeniti določene matrice in želimo s tem zmanjšati uh, odvisnost od um, nafte in naftne industrije. Še veliko moramo tu storiti, vendar menimo, da je to prava pot, zato da država eh, kot je moja, eh, da ni več eh, odvisna od le tega, da izvaža nekaj izdelkov. Ni dobro, torej, če smo odvisni zgolj od izvoza in menim, da moramo preseči to situacijo in bomo tudi del na tem. In medstranski sporozum je ravno ena priložnost za to in hvala za vašo podporo Ekvadorju za to, da se ta sporozum sprejel in da se je vzpostavil most med tem, kar smo imeli prej eh, v odnosih z EU do tega, kar imamo sedaj na osnovi tega, da smo se pridružili večstranskemu sporozumu. Brazilija in okolje, krčenje gožda, Ekvador je tudi amazonska država in velik del naše države je v Amazoniji. Brazilija je seveda največja država z amazonskim goždom in želimo sodelovati z Brazilijo in s tem se lahko tudi navežem, dokler je gospod eh, McAllister. Uh, Menim, da bi morali vse amazonske države sodelovati. Doslej smo že imeli stik glede tega, kako bi oblikovali pogodbo o sodelovanju v Amazoni. Tu sodelujemo z Brazilijo in z drugimi štirimi državami iz regije. In menimo, da je zelo pomembno skrb za to zelo občutljivo naravno okolje. Hrati pa je to naravno okolje zelo pomembno za naše ljudstva, za, uh, za cel svet, za domorodce, ki tam živijo. Uh, zato menim, da moramo zaščititi to regijo, torej amazonsko regijo. Tudi to ne bo lahka naloga. Tudi tu je veliko dilem, velikih izzivov moram najti ravnovesje med eh, eh, črpanjem naravnih verov in varovanjem okolja. In pripričani smo, da bomo lahko prišli do pravih rešitev, s kateri bomo lahko dosegli ta cilj trajnostnega razvoja. To je prav posebej pomembno za amazonsko regijo dobro, še dve minuti, potem pa na hitro. Hvala veleposlanci von Stein za vašo predstavitev. Mislim, da ste zelo dobro predstavili naše interese glede EU. Imamo plodne odnose, ki uh, eh, temelijo na številnih vezej z Evropo in mislim, da iz tega imamo vsi koristi mi in evropejci in gotovo je dobro graditi na teh temeljih, ki jih imamo sedaj, ki so zelo trdni in mislim, da je to dobro za naše prihodne odnose. Ja, gospod Makeli, prosili ste za priporočilo glede gospoda Guaidoja. Meni se zdi, da Ekvador in druge države Latinske Amerike imajo skupnost interesov, vrednot, želijo zagovarjati demokratične standarde in človekove pravice in mislim, da moramo postrajati pri tem. In to bo koristno za vse. In to bo tudi vplivalo na politične odločitve v Venezueli in to bo dobro za to državo kajti vsi si to pravzaprav želimo. Dobro, zdaj pa mislim, da nimam več časa. Hvala. Minister Valencija. Minister Valencija, hvala lepa. Tudi v imenu kolege Artonda, zato, da ste prišli k nam v odbor AFET. Mislim, da je širok razpon vprašanj pokazal, da nas ta del sveta zelo zanima, kaj se dogaja v vaši državi. In želimo vaši novi politiki, zunanji politiki, veliko uspeha, tesnejšo sodelovanje z EU. Mislim, da imamo nekatere skupne interese in tudi skupna stališča. Hvala lepa za to. Želim vam in tudi veleposlanici, ki vas je spremljala, uspešen obisk Brusta in produktivne rezultate.